Dear colleagues, kolegice in kolegi, we can uh, start. lahko začnemo s stankom ob 11. Eh, nas bo obiskal komisar in takoj bomo začeli eh, s sprijetjem dnevnega reda. Če ni nobenih pripomp, bomo eh, dnevni red sprijeli brez sprememb. Potem naslednja točka sporočila predsednika um, sestanek odbora, ki je eh, predviden za 14. marec, bo uh, predložen. Um, 31. marca popovdan pa bomo imeli povdnevni sestanek. Prejeli boste ažuriran um, seznam sestankov. Danes uh, imamo tolmačenje v 21 jezikov in to, ta sestanek se prenaša tudi po spletu. Naslednja točka. Prejetje zapisnika seje 27. januarja, če ni nobenih pripomp, je zapisnik s tem sprejet. Sedaj pa lahko nadaljujemo z naslednjo točko in sicer omejevanje emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak. Poločevalec je kolega Andrej Žip in takoj mu dajem besedo. Predstavil nam bo osnutek tega poročila, prosim. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. hvala. Torej, ta predlog, osnutek poročila obravnava predvsem zadeve iz programa za okolje eh, do leta 2020. In um, Načelo iz tega programa je, da se moramo zavedati predvsem, eh, da moramo živeti tako, da bomo planet ohranili tudi za prihodnost in to se nanaša na tudi čist zrak. V Evropi imamo 143 tisoč eh, korilnih naprav približno in sicer srednje velikih korilnih naprav. To so korilne naprave z eh, močjo med enim in petdesetimi megavatimi uporabljajo se na različnih področjih, med drugim za proizvodnjo eh, električne energije za ogrivanje hlajanje gospodinstv ter za proizvodnjo toplote in pare za industrijske procese. Te naprave pa so tudi pomemben vir emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in prahu. V Evropski uniji imamo sicer določene ureditve, ki veljajo za majhne korilne naprave. E, korilne naprave pod močjo enega megavata in sicer to ureja direktiva 2009 skozi 125 ES ta direktiva eh, obravnava okoljsko primerno zasnovo in razen tega imamo tudi direktivo za velike korilne naprave. To je direktiva 2010 skozi 75 EU. In eh, ta direktiva vsebuje določbe za industrijske emisije. Eh, Glede srednje velikih korilnih naprav pa doslej na ravni EU nismo imeli nobenih določb, nobenih ureditev. In zato je komisija opozorila na to, da obstaja pri tem zakonodajna brzel. V osnutku 04. 42 je komisija predlagala različne predpise, ki eh, naj bi zmanjšali izpuste. Predvsem gre za zmanjšanje onesnaževanja z NOx, SO2 in s prahom. In to naj bi veljalo tako za nove, kot tudi za obstoječe naprave srednje velikosti. Vse to je povezano tudi s preprostejšim postopkom registracije srednje velikih korilnih naprav. Ta registracija bi potekala potem seveda na ravni države in veljali bi predpisi, ki veljajo v državah za to. V skladu z načelom boljše pravne ureditve Eh, želim predvsem doseči dva cilja. Treba se je izogniti dvojnemu urejanju in čezmirnim upravnim breminom za um, podjetja. Torej, gre za ohranitev ambicioznih ciljev direktive, vendar želim, da bi ta direktiva bila bolj prijazna za uporabo. Eh, in s zato ker govorimo predvsem o, o MSP-jih, o eh, napravah, korilnih napravah v lasti občin, torej o komunalni ravni. V nekaterih državah so tudi stanovanske skupnosti, ki eh, imajo takšne korilne naprave in jih uporabljajo. Se pravi, da več družinskih hiš skupaj. Eh, uporablja takšno korilno napravo. In pri tem gre, ko govorimo o srednje velikih korilnih napravah. Prepričan sem, da bodo spremembe, ki jih predlagam, vodile do tega, da bo uvajanje te direktive eh, potekalo bolj realistično, da bo prišlo tudi do izboljšanja kakovosti zraka. Vendar nikakor ne želim, da bi ta direktiva povzročila neko prekomirno upravno breme. Predvsem za MSP, pa tudi za prebivalce, kajti kot rečeno, uvedba tih novih predpisov se bo nanašala tudi na posameznike, na prebivalce, ne samo uh, na podjetja. Torej, pripravil sem osnutek poročila in kot rečeno, predlagam razširitev področja uporabe v drugem členu in sicer um, treba je preprečiti podvojitev dela in treba je preprečiti, da bi uh, ti predpisi bili v nasprotju s eh, pravom skupnosti. Gre torej za eh, direktivo 2010-75 o industrijskih komisijah. Eh, ta direktiva ne sme kolidirati z novimi predpisi, pa tudi do kolizije z drugimi predpisi naj ne bi prišlo. In razen tega nočem, da bi določeni subjekti oziroma aparaterji bili izpostavljeni prekomernemu bremenu. Razen tega gre tudi za stroškovno učinkovitost. Ko sem pripravljal poročilo, sem se večkrat vprašal, ali so stroški prilagajanja eh, predlaganim emisijskim vrednostim dejansko upravičeni na osnovi eh, načela stroškovne učinkovitosti smo v prilogi 2 in 3 tudi spremenili oziroma predlagamo spremembo menjih vrednosti. In sicer predlagam, da bi kategorijo srednje velikih korilnih naprav razdelili na dve, v dve skupini, od 5 do 10 in od 10 do 50 kV, torej da se to razdeli v dve skupini in tudi da v prilogi 3 pojasnimo, tako da ne bo prišlo do napačnih in, uh, interpretacij. Torej v členu 5. Eh, četrti odstavek predlagam spremembo, ki bo privedla do uh, možnosti pravilne razlage tega člena. <clears throat> Seveda so potrebne tudi še nadaljne razprave, eh, kaj ti eh, torej postopek eh, posvetovanja še ni zaključen. In zato v osnutku poročila še nisem, v osnutek še nisem vključil vse, vseh sprememb, ki jih pripravljam. Nekatere spremembe so možne tudi še pa. Po teku roka za predložitev predlogov sprememb. Torej, možno je potem še spremeniti um, podrobnejše predpise. Um, Poroče vam je, pa je daljna točka. Torej, ko sem pripravljal poročilo, sem eh, vprašal za mnenje tudi druge. In rekli so mi, da vsak nov predpis v Evropski uniji, in to ne velja samo za področje okolja, vendar tu, tu, tu pač govorimo o okolju, torej vsak nov predpis eh, je povezan z obveznostjo eh, poročanja za podjetja oziroma operaterje. Pri tem pogosto gre za iste podatke, ki jih morajo podjetja tako in tako posredovati že določenim organom. Imamo torej to obveznost poročanja in to je pogosto eh, eh, eh, poteka usporedno z obveznostjo nadzora in mislim, da to ni optimalna rešitev, niti za države članice, niti za komisijo. Eh, mislim, da prihaja do prekomernega upravnega bremena za podjetja in zato sem si sem razmišljal, da bi poročanje, obveznost poročanja lahko zasnovali tako, da bi predvideli mehanizem, ki se uporablja tudi v drugih direktivah, vendar potem, ko sem vprašal strokovnjake za mnenje, so mi rekli, da to v tem trenutku še ni možno. <clears throat> Torej, to bi lahko ostalo odprto. In pri pregledu direktive oziroma skupaj z direktivo o uh, industrijskih emisijah bi si lahko še enkrat ogledali obveznost poročanja in potem bi videli, da bi mogoče uh, bilo poročanje, um, da se ta poročila um, posredujejo samo enemu organu. Pa še nekaj sem. Uh, um, ob, um, se vprašal in sicer odnos med zmanjšanjem izpustov in manjšo obremenljivostjo naprav. Zato pa ni dovolj analiz, da bi lahko realno, realistično kalkulirali ali se um, s tem predlogom res doseže zmanjšanje emisij. Naš cilj je seveda zmanjšanje emisij izpustov v zrak. Menim, da pa nimamo nobenega zagotovila, da bo s tem predlogom ta cilj dosežen. Ko sem pripravljal to, ta osnutek, sem se zavedel tudi še druge težave in sicer, Eh, maksimalne vrednosti. 500 um, ur um, delovanja naprave na leto, to je maksimum, ki ga predlaga komisija. Tudi svet je predstavil svoje stališče v zvezi s tem in mogoče bi se lahko približali uh, Eh, predlogu sveta in bi to zvišali na tisoč obratovalnih ur, eh, pri čemer bi bilo relevantno povpričje petih let. Eh, problematična je zadeva zato, ker srednje velike korilne naprave uporabljamo predvsem tam, kjer so daljše zime, torej na severu Evrope. 500 obratovalnih ur letno na severu Evrope pa ne zadostuje, eh, da bi eh, s tem pokrili eh, potrebe po toploti, <clears throat> naprimer. Mislim, je uspelo rešiti probleme tistih korilnih naprav, ki se nanašajo na tako imenovanih, ki se nahajajo na energetskih otokih in sicer na jugu Evropske unije, pa tudi na severu. E, v trakcie <clears throat> pracy nad sprawozdaniem e, też e, no, spotkałem Torej, med tem, ko sem pripravljal osnutek poročila, sem bil pred težko izbiro ugotovil sem namreč, da prihaja do konflikta med energetsko učinkovitostjo na eni strani oziroma med eh, spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije in na drugi strani um, um, emisij, ki se izpuščajo v zrak. Eh, države članice na severu Evrope um, uporabljajo pretežno les za kurjenje. Vendar so stroški prilagajanja, bi bili stroški prilagajanja veliko višji kot eh, vrednosti, ki jih trenutno dosegamo. Eh, torej gre za problem standardov za biomaso in mislim, da bi veljalo tudi o tem še razpravljati. Kolegice in kolegi, želim eh, povedati, da računam na vašo pomoč. Prve signale strani poročevalcev v Sinci sem že prejel da so pripravljeni mi ponuditi to pomoč, seveda sem odprt za vse predloge in argumente, ki mi jih lahko posredujete kot soporočevalci. Torej, poskusil bom to poročilo oblikovati tako, da bo optimalno za vse. Rad bom z vami sodeloval eh, v prizadevanju doseči najboljši eh, rezultat. Hvala. In takoj so na vrsti eh, preporočevalci v Sinci. In prosim vas, da ste kratki, tako da bomo ob 11. lahko zaključili razpravo. Ob 11. namreč pride komisar gospod Balduči. Hvala, gospod predsednik. Danes eh, razpravljamo o določbi, ki je zelo pomembna in ki bo zapolnila zakonodajno brzil. Eh, gre za 142 tisoč podjetij. Smo v odboru Envi in zato ne bom uh, govoril sedaj o onesnaženju. Vsi se tega zavedamo. Onesnaženje je največji razlog za predčasno umrljivost in da uh, Eh, je veliko več žrtev iz onesnaženja kot eh, iz cestnega prometa. Vsi se zavedamo tudi eh, stroškov, ki jih nacionalni sistemi plačujejo za zdravljenje bolezni zaradi onesnaženja. Ehm, zato ne smemo podcenjevati tega vprašanja in biti minimalistični, ko gre za izboljšanje predloga komisije. No, nočemo uh, onemogočiti življenja našim podjetjem, onesnaženje ni odvisno samo od uh, industrijskih emisij, temveč tudi iz prometa in tako naprej. In zato uh, seveda pričakujemo od komisije ustrezne predloge, vendar um, moramo um, imeti razumen pristop, kljub temu, tak, ka določba ne sme postati neučinkovita. Mislim, da moramo nastopati pogumno kot odbor, tako da bomo e, nekako tudi proti utež nekaterim v svetu, ki e, želijo zelo omiliti ta predlog komisije. E, svet Eh, seveda pa se moramo vsi potruditi za to, da bomo eh, dosegli kompromis. Sedaj velikost teh naprav. Um, torej, kar zadeva eh, velikost teh naprav, ne smemo pozabiti, da tudi naprave od 1 do 5 MW, ki jih je 80 odstotkov od vseh teh naprav, da so posredno ali neposredno um, eh, odgovorni za 35 odstotkov onesnaženja. Torej, eh, kar zadeva postopek registracije, nekatere države članice že imajo sistem, ki je včasih tudi v pristojnosti regionalnih oblasti in ta sistem je včasih zelo strok in eh, narobe bi bilo, če bi to spremenili. In zato moramo državam članicam prepustiti možnost, da. Eh, oblikujejo ustrezno ta postopek registracije. Kar zadeva nevarnost obstoja različnih določb in predpisov. Um, nobena naprava naj ne bi bila izpostavljena nekim uh, uh, uh, dvojnim, različnim predpisom. Um, po moje je predlog komisije v tem primeru zelo dober, eh, vendar je treba črtati eh, veliko izjem, ki je predvidenih. Eh, potem čas, ki je predviden za registracijo in avtorizacijo. Torej, tu imamo prehodno obdobje do 2025 za naprave do 5 MW in 2030 za naprave pod 5 MW mislim, da to ni zadovoljivo. Komisija predlaga 30 um, eh, mesecev za registracijo. Mislim, da se ne smemo preveč oddaliti od tega predloga 30 mesecev. Potem, kar zadeva prilogo 2. Tu sta dva predloga. Po predlogu komisije bi od 2025-2030 to začelo veljati, pač odvisno od tega, ali so naprave večje od 5 ali do 30. In uh, svet zahteva več eh, izjem in tudi daljša obdobja. Eh, in tudi različne kategorije, 1 do 5, 5 do 10, 10 do 25 in tako naprej. In um, tudi tu smo slišali uh, Eh, da bi se ta kategorija razdelila. Mislim, da ne moremo um, tu um, se oddaliti od direktive 2010. 75 eh, skozi 75, vendar je treba eh, zmanjšati število izjem in moramo predvsem zagotoviti ustrezno raven ambicioznosti. Um, um, Torej razumem, da onesnaženje zraka ni odvisno samo od korilnih naprav, ampak eh, priloga 3 je na vsak način narobe zastavljena. To pomeni, da bi zatisnili oči pred eh, situacijo v določenih območjih, predvsem v mestih in določenih regijah. Seveda so tudi drugi pritiski. Eh, vem, da. Eh, je treba izbrati pravilen pristop. Eh, gre za torej, ta izolirana območja, biomasa, potem eh, zelo oddaljena območja, potem število obratovanja in predvsem tudi omrežja za ogrevanje. In mm, pri tem se v glavnem tudi strinjam kar, s tem, kar, zadeva, kar predlaga komisija. Um, uh, um, torej naprave. Um, pri tem je treba razmisliti tudi o tem, eh, kako um, se ocenjuje celovito onesnaženje iz omrežij takih naprav. Včasih so ja omrežja tudi povezane v, uh, po, po, naprave povezane v omrežja. Hvala, sedaj pa gospa Vitnjeska. Okay. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Voilà. Gospod predsednik, gospin, gospodje, najprej se želim zahvaliti gospodu Žipu za to, ta osnutek poročila. Ko smo decembra prvič razpravljali o tej direktivi, sem opozorila na pomemben problem glede eh, sorazmernosti stroškov za Eh, upravljavce teh naprav, pa tudi za eh, državljanke in državljane mm, glede okoljske koristi. Razdelila bi eh, ta problem na tri dele. Torej, strožji predpisi za območja, ki se že sedaj soočajo s slabim, slabo kakovostjo zraka. Bes celime, da je, pro, da je poročevalec eh, omenil na nesorazmernost predloga komisije pri tem. Dobro bi bilo, če bi imeli tri kategorije 1 do 5 MW, 5 do 15 in 15 do 50 MW. Te naprave naj bi bile kategorizirane. Eh, ko gre za predpise, ki, ki jih morajo izpolnjevati. Najmanjše naprave naj bi bile obravnavane ločeno, kajti najmanjše naprave eh, nimajo tako velikega vpliva na onesnaženje kot večje in zato naj bi eh, za nje veljale druge mejne vrednosti, ko gre za zmanjšanje emisij. Podpiram poročevalca, ko, ki pravi, da je treba preprečiti dvojno urejanje. In ko gre za strošje predpise za območja, ki se soočajo že sedaj z določenimi težavami pri doseganju eh, kriterijev za kakovost zraka, mislim, da bi lahko šli še dlje od poročevalca. Te določbe naj ne bi bile zavezujoče, tudi ne za države članice. Države članice naj bi same imele možnost odločati o tem. Želim donati, da. Eh, lahko države članice seveda vidno uvedejo strožje predpise. Če bomo obdržali prilogo, ki govori o teh predpisih, se mi zdi, da je to malo čudno in zato sem za to, da se ta priloga popolnoma črta. Kakovost zraka je pomembna za nas vse, vendar ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka morajo biti uravnoteženi, predvsem zato, ker imamo opraviti situacijo, eh, kjer eh, potem stroške nosijo potrošniki. Srednje velike korilne naprave so pogosto eh, kotlovnice, ki se uporabijo tudi za proizvodnjo toplote. Ve, polovica polskih državljanov je priključenih na oziroma ima centralno ogrivanje, v drugih državah pa je to drugače. Torej, centralno ogrivanje za EU v celoti mogoče ni tako pomembno, vendar ta sektor potrebuje investicije naložbe, kajti pogosto je sistem zastaran. Prestrogi predpisi pa lahko pripeljejo do tega, da um, bo sektor, um, um, mislim, da, se, da bo tehnologija zastarala in da se bo prešlo na druge tehnologije, ki pa ne bodo um, tehnologije uh, obnovljivih virov. Smirnica za srednje velike kurilne naprave mora upoštevati vse te situacije in zato morajo biti predpisi realistični. Da bi se približali realizmu, realističnemu pristopu bom predlagala predloge sprememb, kajti brez realističnega pristopa ta direktiva niti ne bo složila kakovosti zraka in tudi ne državljankam in državljanom. Gospod Bite. Hvala, gospod predsednik, hvala poročevalcu za odlično delo pri pripravi osnutka. Želim biti kratek. Predlog komisije po mojem ni tako slab, kot ga vidi poročevalec. Vidim sicer določene praktične težave, ki jih sedaj rešuje svet, predvsem izjeme naprimer kurilne naprave na offshore platformah in tudi eh, dvojno urejanje eh, glede eh, direktive o industrijskih emisijah. Ja, mislim, da gre eh, predlog v pravo smer, vendar gre malo predaleč. S, eh, samo eh, tiste naprave naj bi bile izuzete, ki eh, presegajo emisijske vrednosti, ostale pa naj bi bile vključene pri čimer um, um, menim, da je dobro, da je poročevalec um, prevzel tudi veliko predlogov sveta, tako bo ta uh, direktiva lažje izvedljiva in tudi uh, zmanjšala upravno bre breme. Ne vem pa, zakaj poročevalec tako bistveno spreminja priloga, ne da bi nam pojasnil razloge za to. Evropska komisija je dolgo pripravila oceno učinkov in prišla do teh številk eh, in um, poročevalec jih spreminja in zvišuje, ne da bi imel argumente za to. Če so v določenih državah težave, potem je dobro, da se o tem razpravlja tudi v parlamentu, vendar. Ehm, splošna sprememba teh prilog pa gre, po moje, malo predaleč. Da vam dam primer. V nekaterih državah, kot na nizozemskem, so emisijske vrednosti daleč pod emisijskimi vrednostmi, ki so sedaj predlagane. Tudi NOx za nas ni problem. Mislim, 80 odstotkov teh korilnih naprav je bajlarjev. Od 1909 19. leta imamo na nizozemskem že nacionalne predpise, ki veljajo za to področje in ki veljajo za bojlerje in vrednosti so eh, pod tistimi, ki se jih sedaj predlaga za leto 2025. Potem nekaj izjem, eh, ki so jih omenili tudi govorniki pred mano. Želim vprašati komisijo, eh, Eh, tudi kar zadeva načrte eh, za prekoračitev tega največjega števila operativnih ur, um, obratovalnih ur, torej tisoč ur. Ampak to odpira tudi možnost, da bi te inštalacije in te naprave obratovale tudi, ko mogoče ni nujno potrebno. Zato sem prej za to, da ostanemo pri 500 urah tudi za severne države, kot so Finska in Skandinavija. Potem eh, predmet uporabe in eh, nova razdelitev od 5 do 15 MW, jaz ne vidim eh, razloga za to, kaj ti ocena učinka komisije jasno kaže, da so stroški zelo visoki od 1 do 5 MW in potem je krivulja stroškov eh, pa petih eh, megavatih bolj eh, položna in zato ne vem, zakaj bi potrebovali novo kategorijo 515. Predlog komisije se mi zdi je dober, tudi stroškovno učinkovit in zagotavlja enako, enake pogoje za vse. In eh, to naj bi bila ambicija tudi parlamenta da vam povem, kaj je možno v nekaterih državah članicah že danes, Um, torej želim uh, ta odbor povabiti, da obiskuje nizozemsko in da tam uh, uh, obiskujemo pivovarno, kjer uporabljajo brojl, uh, bojlerje iz 70-80-ih let in ki emitirajo manj kot 70 mg uh, dušikovega oksida. Um, in vabim vas, da si z mano skupaj ogledate te naprave. Hvala. Sedaj pa gospa Rodriguez Robijo. Hvala, predsedujoči. Na začetku bi se rada osredotočila na zdravje potrošnikov. To mora biti v spredju v tem odboru. Kot smo slišali, kajti tu govorimo o slabi kakovosti, ki vpliva na več sto tisoč EU državljanov, ki umrejo prezgodaj v Evropski uniji. V moji regiji Andaluziji imamo več kot 19 odstotkov prebivalcev, ki dihajo nesnažen zrak. Ta zrak presega standarde Severn svetovne zdravstvene organizacije. To je povezano tudi s kmetijskimi izdelki. Potrebujemo takšne ukrepe, da bomo rešili ta vprašanje. Akcijski načrt za zmanjšanje onesnaženja mogoče ni obvezen skupaj z obstoječo zakonodajo, ker je premalo politične volje. Imamo tudi neustrezne in neprimerne informacije za državljane, glede na to, kako resna je ta situacija. Komisija mora nadzorovati države, jih obvezati, da poštevajo evropske okoljske standarde. Občutek imamo, da bomo s tem predlogom storili nasprotno. Ni ravnovesja po stroških za MSP-je in okolju in zdravje na drugi strani. Menimo, da bi potrebovali manj ambiciozen pristop ampak tu gre bolj za prednosti, za tiste, ki vodijo brate in za industrijo nasploh. Tu niso posebno upoštevani interesi majhnih in srednje velikih podjetij. Čutek imamo, da v parlamentu ne gre nujno za to, da bi šli na najmanjši skupni imenovalec, ampak moramo pravzaprav zagovarjati interese večinskega dela družbe. Tu pa ni tako. Treba je preučiti strukturne vzroke težav, da bi preprečili onesnaževanje že na samem izhodišču. Torej, onesnaževalec plača je to načelo, ki ga je treba podariti. Mejne vrednosti onesnaženja iz komisije so prešipke. In če države nimajo, kot smo slišali, tega, kar je treba vključiti, zakonodajo, iz mednarodne zakonodaje, potem to ni v redu. Tu vidimo recimo tudi primer nizozemske, kjer lahko vidimo, kako je s takšnimi obrati. Pomembno je, da za 75 odstotkov znižamo emisije vseh onesnaževalov. Po drugi strani imamo tudi direktivo, ki predlaga posodobitev vseh naprav. Tu imamo tudi datum 2025, to je predvsej daleč prihodnosti in danes imamo naprave, ki delujejo bolje. Torej menimo, da predlogi niso dovolj ambiciozni, ne moramo čakati toliko časa kajti tu vidimo, da bi lahko predlagali, da bi izhajali iz sistema izmenjav emisijskih kvot. Tu smo že videli, da to ni bilo uspešno, ampak po drugi strani ni spodbudnih ukrepov za to, da bi šli na čistejše energetske vere. Pomembne so tudi uvodne izjave v predlogu komisijo 10 do 13. Tudi mi bomo predlagali nov predlog 13 vodne izjave. To bi želeli združiti z drugimi. No, izkoristila bi to priložnost, ko že govorim in naslovila bi administracijo, ki je zadožena za okolje v Andaluziji. Tu imamo epidemiološko študijo, ki poteka in treba bo delati na tem, zato da bi se borili proti večji smrtnosti prebivalcev v tej regiji. Hvala lepa. Hvala, biti morate krajši, kaj ti ob enajstih pride komisar. Prosim, kolegica Rivani, ja, hvala, gospod predsednik, bom povedala na kratko, hvala, gospod poročevalec. Mi v naši skupini res podpiramo to direktivo v predlagani obliki strani komisije. Mi bi šli še dlje, ko govorimo o zaščiti zraka. Kot smo rekli, gre za direktivo o srednje velikih kurilnih napravah, ampak tu gre tudi za zdravje javnosti, kajti to lahko vpliva na naše zdravje. Lahko se spomnite, da smo imeli 400 tisoč mrtvih v Evropi. To prej vsega so to problematiko glede um, nesrečna cesta ali tobaka. Po drugi strani pa bom omenila cilj. Gospod poročevalec, ko vidim vaše izjeme, imam občutek, da je to neka prazna školka, ta direktiva. Zakaj? Če si pogledamo recimo 11. predlog spremembe, tu imamo izjema za plin, če imamo offshore naprave, potem smo črtali vse, kar zadeva vodik, potem imamo tudi reaktorje, ki se uporabljajo v kemični industriji, torej kemična industrija je tu izuzeta, potem imamo naprave za katalizatorje, potem imamo tu različne baterije in tako naprej krematoriji. In potem še pika na i, tu imamo tudi Kanarske otoke, francoske, departmaje, onkraj meja in tu, tu imamo izjeme, ampak kje pa smo? Se pravi, na teh otokih ni težav, ni zdravstvenih težav, res ne razumem. Ali je to stališče sveta, države želijo zaščititi svoje regije. Sem francozija, treba je zaščititi vse francoske regije, tudi onkraj meja, treba je vse spoštovati. Sem povsem proti tem izjemam. Če želimo imeti inovacije, če želimo spodbuditi evropsko industrijo k temu, da bi imeli naprave, ki bi manj nasnaževale, potem je to treba storiti povsod. Če bomo začeli iskati napakice, potem se bo to razširilo ne smemo poštevati sveta, sploh ne. Potem imamo mejne vrednosti. To sem pogledala, vidim, da ste spremenili mejne vrednosti tudi pri uh, žveplu in tudi pri drugih snoveh. Zakaj bi torej povečali to, zakaj bi bilo to manj zavezujoče, zakaj se strinjate s tem? Potem tu imamo polje od 1 do 5 in od 5 do 50. To je predlagala komisija. Zakaj imate še 15 vmes? Če bi to morali eh, zmanjšati, moramo imeti to od 5 do 50. Od 5 do 50 imamo že velike naprave in potem smo še nekaj pozabili. Tu imamo še en predlog, o katerem govorite, ampak ne veliko. Tu gre za težavo z energetsko učinkovitostjo. Recimo primer poročevalec. Imamo lahko naprave za biomaso, te proizvaja elektriko ampak tu imamo zelo velike količine lesa, zato da bi dobili elektriko in sploh ne dobimo toplote. In treba je obvezati te industrice, da bi od tega trenutka, ko jih imamo med 55 in vse večjih je na evropskem ozemlju, treba jih obvezati, da delujejo učinkovito, da z lesom proizvajajo elektriko, ampak da potem pridobijo tudi toploto. Treba je preseči 70 odstotkov, sicer bodo posekali vse gozdove za elektriko, potem pa bomo izgubili vso to ploto, ker bo šla v zračje. Ne, to res ni dobro, treba je izboljšati besedilo. Potrebujemo stališče ekologov, treba je iti dlje, da bo manj izjem, sicer bo to prazna školka in treba je razmisliti tudi o javnem zdravju. Hvala. Hvala lepa. Gospod Peličin je zadnji, prosim. Sì, grazie Presidente. Hvala, gospod predsednik. Tudi jaz se želim zahvaliti pre, eh, po ročevalcu za ta osnutek. <clears throat> eh, torej, Mi se popolnoma strinjamo s tem, eh, kar so ravno rekli zeleni, ko Likica Ribasi o izjimah, ki so predvideni v tem besedilu. Razen tega smo mnenja, da predlog direktive se ne sme um, nanašati samo na direktivo o okoljski zasnovi in o industrijskih emisijah, temveč da je treba predvsem tudi spodbuditi tehnologijo za čiš, čistejši zrak in da je treba predvsem spodbujati razvoj najboljših tehnologij, opoštevajoč okoljske standarde, ki omogočajo čist zrak, Ehm, sicer trajno in to tudi ehm, na stroškovno učinkovit način. In eh, predvsem naj bi šlo za varčevanje, za energetsko varčevanje. Torej gre seveda tudi za sistem nadzorovanja, eh, tudi za, nad, za sisteme trajnega pregledovanja ehm, teh sistemov um, tako bi javnost dobila potrebne informacije, tako kot zahteva uh, eh, Arhuška konvencija in tudi ustrezni člen direktive o industrijskih emisijah. Tako bi do 2030 prišli do ustreznih zmanjšanj emisij in to je tudi dolgoročni cilj Evropske unije, da se zagotovi čist zrak povsod. Uh, in da ne bi bilo prekomernih emisij tudi iz eh, malih in srednje velikih naprav. Ampak eh, v tem je tudi eh, določen potencial za diversificirano proizvodnjo toplote in tega se je treba zavedati. Hvala, sedaj pa zelo na kratko. Gospod Dan. Hvala lepa. Ja, seveda je tole polovica tega svežna, druga pa je direktiva o emisijah. In kot poročevalec v senci za emisije in direktivo je zame zelo pomembno, da imamo pregled o tem, kar počnemo pri teh načrtih, ko govorimo o korilnih napravah. Nikoliko sem razočaran, posem se pridružujem pri pomo gospoda Palučeja glede ravni ambicij, ki so odražene v tem poročilu. Seveda vemo, kako obsežne so težave, veliko govorimo o tem, ampak ne bi bilo smiselno, če bi se spustili v pogajanja svetom, glede na to, da gre le za njihovo pogajalsko stališče. Ali pa je to omiljeno? Mi kot parlament moramo biti jasni glede našega stališča, glede naših ambicij. In na tej podlagi smo slišali tudi ravni izjem in vse drugo. Torej, vse to je predvsej omiljeno, glede na to, kar bi morali imeti. Imeti bi morali ambiciozno poročilo. Tehnologije obstajajo, vemo, kaj lahko storimo. Ni razloga, da bi imeli vse te izjeme, ko govorimo o srednje velikih kurilnih napravah. Sam nimam tega namena. Ko bom objavil poročilo socialistov o tem, o direktivih in nacionalnih emisijah. Torej, pozval bi k temu, da bi bili podobno viciozni pri tem svežnju. Glede na naše cilje, kaj ti konec koncev lahko te velike težave rešimo le, če bomo povezali dejanja na predlagani ravni komisije. To mora biti minimalno izhodišče. Thank you. Hvala lepa. Gospa Gerling sedaj. Thank you, chairman. I did have a... Hvala, predsedojoči. Nekaj komentarjev bi imela, ampak omila se bom na en komentar, ker želite nadaljevati. Sprašujem se, zakaj ste zamenjali besedo delcev s prahom v angleščini. Prah ni znanstveni izraz. Zdi se, da delci to zelo dobro pokrivajo. In to se uporablja v vseh aktih, kjer govorimo o kakovosti. Sprašujem poročevalce, zakaj želi to spremeniti v prah. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod Linc. Ja, fin dank, Frau Vorsitzende, fin dank auch an den. Hvala predsedujoči, hvala tudi poročevalcem. Mislim, da je opravil odlično delo. Rad bi se vrnil k napravami med 1 in 5 MW, predvsem na biomaso, na toplarne, na eh, biomaso in les in elektrarne na les mislim, da smo v naši domovini že šli predvsej in še del poti, kar se tiče obnoljivih energij in so omejene možnosti naknadnega, dodatnega opremljanja in če bomo imeli tukaj preveč ukrepov, ne bo več to smiselno. Če imamo napravo, ki nam je stala 2000 evrov, pa moramo potem oziroma 200 tisoč evrov smo že investirali, potem pa moramo 650 tisoč investirati, bo težko te naprave ob, um, obratovati ekonomično. In ob koncu bi morali spet uporabiti več fosilne energije, zato mislim, da gre vse skupaj v pravo smer. Hvala. Hvala. Sedaj pa predajam besedo. Komisiji za kratke komentarje. Gospod Filden. Hvala. Zelo nakratko je. Ja. To je pomembna zakonodaja, zato da bi prispevali k doseganju nacionalnih ciljev na področju emisij, ampak nekaj me skrbi in to bi se navezal na besede zadnjega govorca. Tu gre za obrate, ki uporabljajo biomaso, zlasti v različnih eh, žagarnah in druge, kajti mislim, da moramo tu izhajati iz stroškovne učinkovitosti, pa tudi iz okoljskega vedika. Pozneje danes bomo glasovali o gozni strategiji in tudi samo gozno industrijo za gozdove je pomembno, da to poštevamo, kajti gozdovi prispevajo k okoljski politiki, ki jo potrebujemo, k spremembam, ki jih potrebujemo. Zato moramo videti, da ne bomo tu oblikovali takšne politike, ki bi privedla do tega, da bi zaprli veliko majhnih žak, kajti to bi potem pomenilo, da bi s tem škodovali okolju veliko je bilo takšnih stvari, ki me skrbijo, recimo podvajanje, poročevalec je to omenjal, potem imamo različne naprave, kjer ni omejitev ur, kar bi onemogočilo zakonodajo o rezervah, tudi območja so v redu, ampak še eno področje imamo, kjer moramo vse previdno preučiti in sicer pragove za majhne obrate za biomase, zlasti če govorimo o delcih. Ne vem, ali naj preučimo pragove ali pa naj po drugi strani preučimo samo direktivo, kjer imamo neke izjeme glede najboljših možnih tehnologij, ki so na voljo. Če ste v neki zemljopisni situaciji, kjer nimate nobenih neposrednih posledic delcev, ki bi vplivali na ljudi ali na okolje nasplošno, ali če zaradi tehničnih razlogov to ni omogočeno. Imamo dobre načine reševanja teh situacij, ko imamo lahko to, da ni negativnih posledic na okolje, ampak imamo velike stroške. In to je treba preučiti v direktivi in na to se bomo vrnili s predlogi sprememb. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa komisija, gospod Halen. Prosim, da ste kratki, kaj ti. Te... Gospod komisar Vele čaka zunaj. Prosim. Yes, uh, ja, hvala lepa, gospod predsedojoči. Res uh, zelo nakratko, kot se le da. Najprej zadovoljstvom ugotavljamo, da je tu veliko podpore stališču poročevalca, torej da moramo ohraniti 51 MW področju porabe direktive. To velja za onesnaževanje splošne standarde in to velja tudi za smernice državam članicam, kako nasloviti žarišča. Ampak pri teh zadnjih stvarih vidimo kar nekaj pomislikov, da bi tretjo prilogo povezali z ravni, ki jih imamo za nove obrate danes. Tu pravzaprav ne gre za najbolj napredne tehnike, ki bi jih lahko uporabili pri žariščih. Tako da obžalujemo to predlagano miljenje tretje priloge. Naša merila uspešnosti zakonodaji so bila primirna po našem mnenju, glede na to, kar lahko dosežemo, in s tem bi to omilili in poslali bi slabe signale glede inovacij v industriji, tudi za industrijo, ki je vodilna zaenkrat po vsem svetu, lahko pa bi izgubila vodilni položaj glede na ZDA ali glede na vzhodne partnerje, če ne bi bili še vedno v spredju pri teh vprašanjih. Obžalujemo tudi nekaj, kar nas skrbi, nekatere določbe so res omiljene. Kajti naš predlog je bil oblikovan zato, da bi to bilo cenejše za majhne srednje velika podjetja in da bi tu imeli tudi dolgoročno gotovost. Tu smo imeli datume 2025-2030, če bodo sedaj ošibili te predloge, potem je logična posledica ta, da boste vi skupaj z državljani čez nekaj let prosili za revidiranje in za okrepita standardov, tako da bi to slabo vplivalo na gospodarsko učinkovitost. Če bo izvajanje zakonodaje slabo, kajti to potrebujemo, da bi zaščitili državljane. No, vidimo, kako je s tem, da bi prenesli nekatere določbe, tu imamo zamude in to je problematično. Potrebujemo dolgoročno politiko in tu jo imamo do leta 2030, ampak tu imamo kar nekaj izjem in te izjeme presegajo leto 2035. To pa res ne bi pomagalo državam članicam pri doseganju kakovosti na spremljivi ravni. V razumnem okviru tu imamo jasne bojazni, prav tako moramo odgovoriti na vprašanje o mejnih vrednostih v drugi prilogi, to naj bi spremenili. In radi bi omenili pomisleke, ki smo jih omenili že na svetu. Tu gre za omiljanje žvepla. In tu imamo nekaj gorilk z veliko osebnostjo žvepla v EU in radi bi omogočili ramo, ampak tu potrebujemo primerne standarde. Nekateri predlogi sprememb, ki so bili predlagani na svetu, kar je tudi odraženo v osnutku poročila poročevalca, bodo to res ošibili. Tako da se bomo vrnili spet nazaj na 35, zmanjšali bomo žveplo in to močno vpliva na delce, ki jih vsi potem vdihujemo v naših mestih. Glede doslednosti zakonodaje, s tem se posem strinjamo in vidimo, da je tu nekaj elementov, ki so povezani s papirno industrijo, s rafinerijami. Tudi to je treba reševati, zato da bi imeli dobro doslednost med direktivo o industrijskih emisijah in direktivo o MCP. Ampak previdno pri predlogi spremem jih treba poskrbeti so, da velike industrije ne bodo imele boljšega sistema kot majhna podjetja, ki morajo upoštevati direktivo MCP. Zato imamo tu tudi pridržek pri tem, da treba upoštevati doslednost. Gospod predsedujoči, to je nekaj komentarjev. Vem, da nisem odgovoril na vse vprašanja, ki so bile na svojem komisiju. Če želite, se lahko na to vrnem pozneje ali pa to uredim dvostransko, če želite. Hvala. Na koncu se moram pravičiti. Direktor je danes želel priti, oziroma direktorica gospa Vening je želela priti, ampak žal ni mogla priti, ker je zbolela. Hvala lepa.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 ampak mislim, da je vredno osvetliti tudi te vidike, kajti vsak predlog je upravičen. To je upravičeno z dokumenti, ki jih imamo, z delom, ki smo ga opravili. Tu se stališča razhaja, zato pa moramo imeti dialog. Seveda, jaz sem na voljo za razpravo in tam, kjer imamo veliko družinskih hiš, kjer imamo tudi centralizirane sisteme ogrevanja hiš, če bomo tam imeli zahteve in preveč stroge ukrepe za kurilne naprave, potem bo zelo veliko skušnjav, da bi se odrekli kurilnim napravam za posamične sisteme. to je pojav, ki se je pokazal v številnih državah. Na splošno se zahvaljujem vsem za vsa mnenja, seveda sem na voljo za nadaljevanje razprave, vem, da je čas omejen in ne morem se odzvati na vse komentarje. Naš gost, komisar, že čaka, torej se bom omejil in se zahvalil za konstruktivno razpravo. Hvala lepa. Sedaj pa vas moram spontati na časovnico, rok za vložitev predlogov spremem z digitalnim podpisom je 5. marec ob 12. Na zadnjem sestanku marca bomo obravnavali predloge spremem, glasovali bo bomo 13. in 14. aprila odboru Envi. Sedaj pa moram, moram le reči, da bomo sedmo točko na dnevnem redu obravnavali po glasovanju popolne na sestanku. Sedaj pa gremo lahko takoj na izmenjavo mnen z našim komisarjem, to je Karmeno Vela, komisar za okolje, pomorske zadeve in ribištvo. Veliko zadovoljstvo nam je, da ste danes z nami tu in da lahko takoj začnemo to razpravo. Preden bomo videli predstavitev delovnega programa komisije, ampak kot veste, imamo kar nekaj pričakovanj od vas. In tu vidimo kar nekaj pričakovanj tudi glede vaših prihodnih dejavnosti. Kot običajno vam bom takoj predal besedo za vašo uvodno izjavo, potem pa bomo začeli z vprašanji poslancev iz različnih političnih skupin. Pozneje pa boste lahko tudi odgovorili na vprašanje kot običajno. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, hvala Giovanni, predsedojoči, dobro jutro, sem skupaj, sem členom. Na začetku bi se zahvalil, ker ste me danes pozdravili v parlamentu za izmenjavo mnen o naših prednostnih nalogah v letošnjem letu in zato, da bi širše preučili cilje mojega mandata za časa obravnave v parlamentu sem obljubil, da bom v odprtem in preglednem dialogu z vami. Od začetka mandata, torej od 1. novembra, sem se že srečal številnimi izmed vas na bilateralnih sestankih. Vaši nasveti in vaše strokovno znanje je bilo zame zelo koristno. Danes je ta izmenjava mnen še naslednji korak v razvijanju tega medsebojnega dialoga. Obravnavi sem se zavezal, sedmemu okoljskemu akcijskemu programu. Načrt sedmega programa je oblikovan so, da bi spodbudili učinkovito rast z nizko osebnostjo oblika z učinkovitimi viri in inovacijami. Tako bomo lahko zaščitili naravni kapital Evrope in lahko bomo zaščitili tudi zdravje in blaginjo naših državljanov. Danes bi rad predstavil, kako bo komisija spremljala ta načrt v letu 2015 in ga tudi izvajala. Začel bom s tem, da bi obravnaval točko, ki je bila v središču razprave o delovnem programu komisije. Sam sem to obravnaval številnimi poslanci v preteklih tednih. Gre za ta svežen, ki se nanaša na krožno gospodarstvo. Vem, da številni tu odboru nasprotujete umiku pregleda odpadkov. Potem sem slišal tudi, da ste skeptični glede naših zavez, da bi imeli bolj ambiciozen predlog letos. Razumem, da je nekaj skeptičnosti tu, ampak prosim, da ne pozabite na to, da smo se zavezali k temu in te obljube moramo izpolniti. Pričakujem, da bo komisija nadaljevala s formalizacijo omika v prihodnjih dneh. Seveda se osredotočamo na to, da bi poskrbeli za to, da bi nov predlog prinesel boljše rezultate pa tudi hitrejše. Odslej se moramo po mojem mnenju vsi osredotočiti na nov predlog. Naše motivacije so enostavne. Želimo postaviti Evropo na pot v smeri iskrenega trajnostnega razvoja in rasti. Tu gre za spodbujanje krožne ekonomije. Prav tako pa želimo prekiniti zakonodajno negotovo za tiste, ki ki so odvisni od prihodnih delovnih mest, tudi za tiste, ki želijo znatno vlagati ali pa so že vlagali. Besedilo o delovnem programu ne bi moglo biti bolj jasno. Gre za to, da je treba umakniti predlog in ga zamenjati z bolj ambicioznim predlogom do leta 2015, zato da bi spodbujali krožno ekonomijo. Tu ni dvoumnosti. Torej, naša motivacija je jasna, cili so jasni, ampak da bi dosegli ta cilj, bomo potrebovali vašo pomoč. Ta nov pristop ima dve dimenziji. Najprej bomo seveda predstavili nov zakonodajni predlog o vseh ciljih, ki se nanašajo na odpadke. Pri tem novem predlogu bomo upoštevali informacije, ki smo jih slišali za časa javnih posvetovanj, potem tudi to, kar smo slišali strani sveta in parlamenta, Čudnosti pa bomo upoštevali komentarje številnih zato, da bi bili bolj osredotočeni države pri predlogih za naše odpadke. Komisija bo tu preučila vse nove informacije, ki so na voljo, seveda se bo zanašala tudi na delo, ki je že potekalo, zato da bi pripravili predlog, ki se nanaša na odpadke. Prav gotovo vam lahko zagotovim, da bomo pri novem predlogu ohranili vizijo EU, ko gre za hierarhijo odpadkov, tudi zato, da bi povečali ravni reciklaže v Evropi. Določiti moramo ambiciozne, ampak pametne in čukovite cilje. Naš uspeh bomo merili s tem, kako dobro se bodo politike izvajale v sami praksi, v vsaki državi članici. Bolj ambiciozni moramo biti na področju izvajanja. Drugič, zaključili bomo ta krog v krožnem gospodarstvu, kar pomeni, da bomo preučili vzdržno potrošnjo in tudi proizvodnjo. Od spodaj na vzgor, torej proizvodnjo, preden izdelki postanejo odpadki, kot tudi v nasprotni smeri, potem, ko izdelki niso več odpadki. Treba je preučiti, kaj storiti za to, da bi spodbudili in razvili trg za reciklirane izdelke. Izraz, na katerega bi pomislil, je uporabite ali to izgubite. To bi bilo ironično, če bi porabili toliko časa za to, da bi skoristili snovi, ki se lahko ponovno izrabijo, če se nikoli ne izrabijo ponovno. Zato moramo preučiti, kako zagotoviti to, da se reciklirani material ponovno vnese v proizvodno verigo. Recikliranje je lahko lažje, je lahko cenejše, je lahko tudi bolj učinkovito, če so izdelki oblikovani in se uporabijo z minimalnimi odpadki. Tu je treba delati na tem drugem delu kroga. To bo predstavljeno v obliki načrta, kjer bomo preučili, kaj lahko storimo hitro in katere druge ukrepe bomo oblikovali za časa mandata. Preučujemo tudi to, kako bi lahko skupaj z učinkovitostjo vero in krožnim gospodarstvom prispevali k ambicijam na področju energetske učinkovitosti. To je vidik ki ga bomo objavili v našem sporočilu Energetske unije. Naš podpredsednik Ševčovič bo to predstavil jutri popovdne na plenarnem zasedanju. Oba vidika tega svežnja o krožnem gospodarstvu se nanašata na pregled ciljev na področju odpadkov in tu imamo tudi načrt, ki se nanaša na polovico izdelkov. Vse to bomo predstavili pred koncem letošnjega leta 2015. Upam, da se boste strinjali z menoj da je to zelo splošen ambiciozen program. Skladno s sedmim EAP in skladno s prihodnimi cili vzdržnega razvoja. Na to se bom vrnil pozneje in prosim, da, me, da vas tu lahko spomnim tudi na 12. cilj ciljev UNSDG OZN, kajti v tem 12. cilju piše, da moramo zagotoviti trajnostno proizvodnjo in trajnostno potrošnjo. Zato so menili, da ne bi prišli do tega cilja le s svežnjim odpadki. Zato se moramo sredotočiti na ta izziv skupaj. Skupaj moramo delati pri tem izzivu. Treba je maksimalno izkoristiti vire, ampak zato moramo delovati na vseh delih v tem ciklu izdelkov, vse od izrabe surovin, preko oblikovanja produktov, preko proizvodnje, distribucije, potrošnje blaga, Potem imamo tu popravo scheme ponovne rabe do upravljanja z odpadki in potem gre to lahko ponovno nazaj v proizvodnjo. Torej, ne začenjamo iz nič. Zbrali smo mnenja o predlogu, ki se nanaša na odpadke, to, kar je bilo predstavljeno lansko poletje. Poštevali smo mnenja številnih interesnih udeležencev. Tu se moram vsem zahvaliti. Res iskrena hvala za vaš interes, za vaše informacije. Prepričan sem, da bomo v prihodnosti to slišali še večkrat. Potem imamo tu kar nekaj okrepov, orodij in drugih dejavnosti na področju izdelkov in politike, ki se nanašajo na kemično snov in to že prispeva k oblikovanju našega krožnega gospodarstva. Treba je povezati to strokovno znanje s politično odločnostjo, zato da bi imeli tako celovit svežen, kot se le da. Decembra Samulionu videl čudovito ekološko inovacijo, ko so podelili Evropsko podjetniško nagrado na področju okoljske politike. Kako lahko to še bolj spodbudimo? Kako lahko imamo še bolj pametno politiko pri proizvodni izdelku. Ali lahko uporabimo takšne instrumente, kot so ekodizajn v smeri krožnega gospodarstva, kako je z kakovost recikliranih izdelkov, ali bi lahko uporabili kemično zakonodajo, da bi izboljšali kakovost recikliranega materijala in zato, da bi ustavili škodljive snovi, tako da se ne bi ponovno znašli v proizvodni. Kako pa je s kritičnimi surovinami? Industrijski odpadki znašajo 50 odstotkov vseh odpadkov v EU. Kako je to reševati na najboljši možni način? Ali lahko najdemo najboljše možne tehnike za boljšo industrijo krožnega gospodarstva? Kako lahko izboljšamo upravljanje z škodljivimi odpadki? Kako je s potrošniško politiko, da bi bila ta bolj skladna s cili krožne ekonomije? Kako lahko Evropska unija podpre krožno ekonomijo preko finančni sredstev. Vse to so vprašanja, ki jih moramo mi reševati skupaj v prihodnih mesecih. Lahko bi te ukrepe, ki jih potrebujem, povezali z zakonodajnimi ukrepi, s tržnimi instrumenti, z raziskavami, inovacijami, spodbujami, izmenjavo informacij in podporo prostovoljnim pristopom. Tako da bi imela podjetja, vključno z malimi in srednjim velikim podjetji, konkretno urode in instrumente, tako da bi lahko spodbujala to tranzicijo v smeri krožnega gospodarstva. Pripravljalno poročilo Komisije Evropskem strateškem naložbenem črtu podarja pomembnost učinkovitosti virov. To je namreč eden izmed ključnih ciljev v tem predlogu. To pa lahko prenesemo tudi v trdno podporo ekoinovacijskim projektom, tako da bi dopolnili to podporo, ki je že na voljo preko evropskih strukturnih skladov veliko je morobitnih dejavnosti in posvetovali se bomo sami, preden bomo izbrali najbolj primerna orodja. Seveda bo vaša pomoč v tom procesu zelo cenjena in kot vedno sem seveda pripravljen poslušati vaše stališče, začinši z današnjim dnem preko vašega poročila na lansno pobudo o krožni ekonomiji, kot sem razumel, naj bi to lahko sprijeli na plenarnem zasedanju še pred poletjem. Bodimo bolj inovativni, bolj strateški in bolj ambiciozni skupaj. Glede predlagane direktive o pragovih nacionalnih emisij je zelo jasno, da je predlog še v razpravi. V prihodnih pogajanjih bomo predstavili spremenjen predlog. Poštevali bomo tudi stališča, ki se spreminjajo Tudi pri sozakonodajalcih razmislili bomo o sinergijah z energijo in podnebno politiko. Osredotočili se bomo tudi na zmanjšanje upravnega bremena. Ampak seveda ne smemo spodkopati ciljev, ki jih je treba doseči. Sedaj, ko smo ocenili stroške na podlagi postavljenih statističnih podatkov iz držav članic, je seveda pomembno nadaljevati razpravo naprej na politični ravni. Seveda vidimo, da je tu še kar nekaj pomislekov glede predloga, ki jih je treba reševati. Je pomembno, da ohranimo močno rovo ambicij za to, da bi razslovili resne zdravstvene učinke. Seveda se veselimo obravnave parlamentu in svetu glede predloga NEC in seveda bi vam rad zagotovil, da bo komisija pomagala pri tem, da bi našli hiter in dober dogovor. Pravkar ste obravnavali osnutek poročila gospoda Griziba glede srednje velikih kurilnih naprav. Oprostite, ker sem eh, na robi izgovoril vaše ime. Seveda te naprave znatno prispevajo k nesnaževanju zraka, zlasti v mestnih območjih. Zadovoljen sem, ko vidim, da lahko Evropski parlament doseže obravnavo oziroma dogovor že po prvi obravnavi skupaj z latvijskim predsedstvom. Komisija bi seveda rada pomagala pri doseganju tega dogovora. Upamo, da bo vse pozitivno, zato da bomo lahko dosegli naše splošne cilje glede misij. Naj nadaljujem še z eno pobudo v delovnem programu, o katerem smo že spregovorili. Trajnostni razvojni cilji Združenih narodov kolegom Nevenom Mimico, komisarjem za razvoj, sva pred eh, trema tednoma pripravila obvestilo o izbrisanju revščine in spodbujanje trajnostnega razvoja. V septembru letošnjem letu bomo pozvali vlade eh, in šefe vlad in držav, da naj gre Eh, okvir, ki bo nadaljeval se v letu 2000, od leta 2015 naprej, da naj preseže eh, cilje tisočletja. Rio 20, konferenca Rio plus 20 eh, mora biti tudi izvedena na področju trajnostnega razvoja. Evropska unija je lahko vodilna na številnih področjih, naprimer pri opredelitvi in identifikaciji bolj trajnostne porabe in proizvodnih ciklusov, tudi pri vprašanju upravljanja z oceani in tudi z, v, pri zaščiti morskih verov kot veste iz mojega zaslišanja, je upravljanje z oceani eden od glavnih prioritet. Komunikacija, ki smo jo sprejeli, tudi kaže, kakšna so stališča eh, komisije za izvajanje te globalne agende. Vključuje tudi um, pregled, nadzor naš in spremljanje naših uh, zavez. Seznam ukrepov, uh, tudi kaže, kakšna naj bi bila pot za obdobje po letu 2015. In to z konkretnimi ukrepi za Evropsko unijo in drugimi. Veselim se že razprave z parlamentom, tako da bo stališče Evropske unije lahko tudi vključeno v obdobje po letu 2015 in njegovo agendo. Sedaj pa narava. Letos je leto naravnega kapitala da bi bilo to čim bolj vidno, bomo imeli celo vrsto dogodkov, začenši z poročilo o stanju narave spomladi, posveti o eh, pregledu zakonodaje o naravi v različnih obdobjih v letu in pa pregled um, ob polčasu Evropske strategije za biodiverziteto. sklad NCFF je bil tudi dober oziroma mehanizem NCFF je dober zgled za to, kako se ta tema dobro razvija. Vse to bo del pregleda uh, zdravja ali pa ustreznosti, ki je del širšega programa pregleda Evropske, zakonodaje Evropske unije. Ne le poslanci, temveč tudi državljani in številne nevladne uh, organizacije se zelo zazemajo za zakonodajo povezano z naravo. Tu bomo izvedli uh, oceno zelo temeljito in pregledno. Imeli bomo veliko priložnosti za uradne dogodke, kot je zeleni teden za začetku junija, ki se bo sredotočil letos na naravo in biotsko raznolikost ter na pregled, na konferenco ob, uh, eh, deležnikov za pregled v septembru. Vem, da tudi tukaj lahko pričakujem vaše prispevke. Veselim se že nadaljevanja dela pri, vsem, eh, pri vsej naši agendi in pri vseh poročilih o okolju. Pričakujemo pa tudi velik, veliko poročilo o petletnem delu Evropske okoljske agencije. Med svojim zaslišanjem sem izpostavil, da morajo države članice izboljšati eh, svoje zmogljivosti in svoje delo v določenih pogledih. Strenimi tik moramo v popolnem eh, izvajanju sprejete zakonodaje. Vem, da se strinjate z menoj, da nima smisla, če imamo določene cilje, če jih ne uresničimo. Da bi to dosegli, bom tesneje sodeloval z državami članicami, zato da bomo premagali overe, da bomo ugotovili, kje točno so težave in da bomo zagotovili skladnost. Pri tem mi lahko pomagate. Pozivam vas, da uporabite svoj vpliv in svoje mreže v posameznih državah in volilnih okrožjih, zato da pomagate pri izboljšanju izvajanja zakonodaje. Tako bomo izboljšali enake pogoje za naša podjetja. Prav tako pa bomo tudi zagotovili visoke okoljske standarde, ki bi, v katerih bi morali uživati državljani Evropske unije. Hvala za vašo pozornost in veselim se zelo zanimive izmenjave mnen. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala tudi vam za vašo predstavitev in za vašo jasno vizijo. V določenih točkah smo vas prosili za konkretne eh, predstavitve stanja na določenih področjih. Sedaj bomo začeli za predstavniki posameznih delovnih skupin, eh, del, eh, posli, poslanskih skupin in sedaj bo začel Petr Lize za e LS. Hvala lepa, ampak bi prosil Iva Beleta, ki je nadomestni koordinator, da on začne. Uh, thanks, Chairman. Uh, thanks, uh, hvala lepa, predsedujoči. Hvala tudi Peter. Spoštovani komisar, pozdravljeni in dobrodošli v našem odboru. Dve konkretni vprašanji imam. Seveda smo zelo veseli, da je predlog za NCSI še vedno na mizi, ne pod mizo. In veselim se že vaših sprejem. Nekaj konkretnih vprašanj mislim, da vsak v tej sobi želi eh, zelo ambiciozen program in čim manj administrativnih ovir, se pravi pri teh eh, mejah za emisije. Kako se boste lotili tega paradoksa? Vemo, da ima več držav članic težave upoštevati obstoječe omejitve za misije. Kako boste pomagali tem državam članicam, ki imajo težave, zato da bojo dosegli bolj eh, ambiciozne cilje v prihodnosti? Pa še drugo vprašanje v zvezi z eurostandardi, torej emisije za cestna vozila. cikl testiranja, ki trenutno poteka, ne od, odraža dejanskih emisij. Vemo, da so neki načrti, da bi se prekinilo te testiranja in kakšne načrte imate, da boste zagotovili, da bo leta 2017, tri leta po eh, sprejetju standardov Euro 6, da bodo v, testni, v ciklusih testiranja uporabljeni pravi standardi. Hvala lepa, zdaj pa Matijas Grote za socialiste. Hvala v nasprotju z e LS. Nismo veseli, da je komisija umaknila svežen za odpadke. Upanje umre na zadnje in eh, natančno bomo spremljali, kaj bo komisija v zvezi s tem naredila v naslednjih tednih in mesecih. Zagotovo je dobro, da imamo celostni pristop, da bo to celoten krok in ne le polovičen krok in ne smemo pa pozabiti, da pri odpadkih in pri temi reciklaži in energetski učinkovitosti, da je treba to tudi upoštevati in da je treba zagotoviti smiselno uporabo um, teh snovi. In komisija omenila tudi, da so tu potencijali za ustvaritev delovnih mest tudi ogromni, tudi do dveh milijonov novih delovnih mest lahko ustvarimo, če gremo po tej poti. Zato nismo veseli, da se tu spet zavlačuje, ampak če bo res prišlo do tega, da bi imeli še boljši predlog kot zdaj, potem pa se z veseljem pustimo presenetiti. Kar se tiče tem izvajanja evropske zakonodaje o okolju. Tu pogosto proizvajamo veliko zakonodaje in potem ne vidimo več eh, gozda zaradi toliko dreves. In izvajanje mora potekati v državah članicah in problem je v tem, da to včasih ne poteka tako, kot bi moralo biti, kot smo si mi zamislili pri eh, postopku spremanja zakonodaje. Naj omenim le eh, habitat flora in faune, potem okvirna direktiva za eh, vode. In kaj naj se zgodi pri tem pregledu direktiv? Tu moramo biti boljši, tudi kar se tiče kontrole. Kako naj to poteka? Pristojni ste tudi za ribištvo. Jaz to poznam le iz držav, kjer organi za ribištvo zamižijo na obe očesi in ne bom rekel, da se obrnejo stran, ampak kar se tiče evropske zakonodaje, pa se dejansko v evropskih državah ne uh, upoštevali. Potrebujemo drugačno strategijo. Tu je tudi sedmi uh, akcijski načrt opomnil, da morajo biti nadzori in kontrole bolj učinkovite. Torej moramo res bi bilo dobro, če bi slišali, kaj ima komisija v načrtu za to temo. Torej, veliko imamo na dnevnem redu in eh, če se res eh, marsikaj uresniči, potem lahko tudi dosežemo marsikaj dobrega, ampak tukaj smo v zaostanku in izgubljamo čas. Hvala lepa, sedaj pa za IKR, e gospa Gerling. Hvala lepa in hvala komisar Vela zahvaljujem se vam za včasih tiha, a vendar zelo podporna prizadevanja za to, da ta svežano kakovosti stane na mizi. Hvala. Rada pa bi govorila o nečem drugem. Rada bi govorila tudi o direktivi o pticah in habitatih. E, omenili ste jo v otvoritvenih pripombah in tudi na podlagi prvotnega pisma gospoda Junkerja smo videli, da vas je prosil, da preverite, kako deluje ta direktiva. Ker vemo, da poteka to preverjanje, vem, da nam ne morete dati dokončnega odgovora, bi vas pa prosila, če nam lahko podate nekaj več podrobnosti pregleda in eh, nam tudi zagotovite, da predlogi ne bodo tukaj razvodneli, eh, kot slišimo iz določenih krogov. Hvala lepa za skupino Alde, gospod Grbrandi. Hvala lepa, gospod predsedujoči in hvala, gospod komisar, za vaše dosedanje izjave. Pred in med zaslišanjem v tem parlamentu sem vas opozoril, da boste začeli z zelo bojevitim portfoljem in eh, prav sem imel. No, in izgubili ste prvi boj, torej boj z, za svežen o, o eh, odpadkih. A raje se bom osredotočil na naslednjo bitko to pa je, da bo trajnostni razvoj ključen za, v agendi za razvoj Evropske unije. Naj bom bolj specifičen. Moramo zagotoviti, da bo Junkerjev investicijski načrt tudi zagotovil trajnostni razvoj. Vemo, da bo jutrišnja, jutrišnje gospodarstvo trajnostno gospodarstvo. Torej, če začnemo z vlagami v uh, prihodnost, potem potrebujemo kriterije trajnostne. Vsako vlaganje v nasprotno smer bo izguba denarja v prihodnosti. Tri konkretna vprašanja imam. Ali že razpravljate z vašima kolegoma Katajnen in Timmermansom, kako ohraniti kriterije trajnosti v Junkerjevem investicijskem načrtu? In drugič, ali ste že izvedli lastno analizo investicijskega načrta, in pa stopni trajnostni v njem. In če ste to storili, lahko to analizo pošljete parlamentu, če pa ne, ali ste pripravljeni izvesti to analizo. In potem še, gospod predsedujoči, če. Torej, moj prvi pogled na projekte v zvezi z investicijskim načrtom, ki so krožili do sedaj, nekako kažejo, da gre tukaj za zelo uh, starodobne prometne infrastrukture in to sploh ni v skladu s tem, kar jaz imenujem jutrišnja trajnostna ekonomija. In bojim se, da bomo tukaj imeli neke postopke po hitrem, uh, eh, sprejeteni neke hitre postopke uh, in dali trajnost nekako obrob. Ali lahko nekako date zagotovilo, da bo Junkerjev načrt korak proti trajnostnem razvoju. Hvala lepa, sedaj pa za GUE, gospa Konečina. Konečna. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala komisarju, da je na določenih področjih predstavil zelo izčrpne podrobnosti, več kot smo uh, vajeni in za GUE moram tudi jaz povedati, da nismo zadovoljni, da smo pet let pripravljali svežen za odpadke, veliko časa smo temu posvetili, veliko analiz izvedli in da se potem danes reče, da boste v enem letu eh, ponudili več, mislim, da to ni pošteno. Ampak eh, seveda vam bom eh, držala pesti in upam, da boste z našo podporo in s podporo vseh, ki želijo, da se ta tema obravnava resno, da boste lahko to tudi uspešno izvedli. Nekaj vprašanj imam. Pred kratkim ste rekli, da ne bomo več izbirali med gospodarsko rastjo in varstvom okolja, kaj ti ti dve točki gresta z roko v roki. Kako ste lahko prepričani, da ne bomo izbirali med gospodarsko rastjo in eh, okoljem pri pogajanjih za TTIP? Drugič, ali podpirate? podpirate ideje Right to Water, s katerimi se ukvarja Evropska unija in ali lahko zagotovite, da ti predlogi ne bodo kar izginili. Potem pa tretje vprašanje, ki se nanaša na zrak in na izvajanje veljavnih direktiv. Imam vprašanje glede vaših predvidenih korakov da bodo obstoječe, da direktive, ki se trenutno ne izvajajo, dejansko se bodo začele izvajati, da se bodo države članice prisilile v to, kaj ti oni ne želijo sploh eh, se na to pripravljati. Ne želijo jih izvajati. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Ekhud za zelene. Hvala lepa. Kot nizozemec bom malce bolj neposreden v zvezi s tem, kar marsikdo misli tukaj v našem odboru. Namreč, da do zdaj komisar za okolje ni upravil ničesar in je bil neuspešen v boju proti komisiji in trenutno vlada tukaj nezaupanje. Kaj ti, če komisija pravi, da razmišljamo, o tem, da bi odmaknili, eh, da bi umaknili eh, sveže za odpadke in da bo najprej slišal mnenja eh, stali institucij. Najprej, kaj to pomeni? Če bo torej svet proti, potem pa bo parlament sprejel. prejel neko uh, odločitev oziroma bodo vsi rekli, da so proti temu sve, tej ukinitvi in tudi svet tako reče, vi pa pri tem ustrajate, potem gre tukaj za kršitev zaupanja in vi boste morali odgovarjati za to, torej zakaj boste nadaljevali z umikom, če so vsi proti temu. No, potem pa kar se tiče vsebine, kajti vi niste bili jasni. Uh, Če boste rekli, da ohranjate neko vizijo v zvezi z cilji z eh, recikliranjem, to ni jasno. Ali boste ohranili v zakonodajnem postopku cilje recikliranja, da ali ne? Ali imate vizijo, to mene zanima. Zanimajo me eh, zakonodajni predlogi in tu želim ohraniti te predloge. In če želite praviti, da boste bolj ambiciozni za zaključek eh, kroga, potem pogovorite le o časovnici. To pomeni, da je več vizije samo še dokument, bla bla, o nadaljni komunikaciji komisije. Ali lahko pomenite, da potrdite, da več ambicioznosti pomeni zakonodaja o celem krogu, ne pa samo neka časovnica. Samo če nam lahko danes tukaj zagotovite te stvari, potem bomo lahko morda spet spodbudili, uh, vzbudili zaupanje, trenutno ga namreč ni in mislim, da bi morali to vzeti skrajno resno. Hvala lepa, sedaj pa še zadnja skupina, SDD, gospod Benišem. Hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod komisar. Prisluhnil sem vašim besedam, predvsem, ko ste govorili o kružnem gospodarstvu. Tu sedim. Torej, ko govorimo o kružnem gospodarstvu, govorimo s skoraj vidno o odpadkih, to, kar je nekako na robu, torej, da bi zmanjšali um, količino odpadkov. Nikoli pa ne govorimo dovolj o fazi predtem in sicer, da se zmanjša v čim večjem obsegu um, uporaba surovin, predvsem, ko gre za fosilna, uh, fosilne vire, ker niste komisar samo za okolje, temveč tudi za ribištvo in pomorstvo. Um, vas sprašujem tudi o projektu Hr na Hrvaškem. Hrvaška vlada je novembra odobrila deset licence za uh, Eh, ugotavljanje naftnih virov v Jadranu. Eh, tu gre za več držav, ki jih to zadeva. Slovenija, Črna Gora, Italija, Albanija, eh, tudi Grčija. Torej, mi govorimo o Jadranu. Jadran je bila, bi, bilo vedno bogatstvo, predvsem za ribištvo in tudi za turizem. Um, štiri tisoč kilometrov obale, predvsem tudi zelo veliko um, otokov. In ali ste razložili Hrvatom, da s pridobivanjem nafte bi zavidno uničili bogatstvo, tudi ribiško bogatstvo? Ali ste eh, slovencem, črnogorcem, italijanom, grkom to razložili, kaj ti gre za to, da uh, nekako uh, se um, govori, kot da bi prišlo do težave samo v primeru incidenta, ampak temu ni tako, kajti to bogatstvo se izgubi zavedno. Torej, pričakujem si, da vi, vi boste verjetno rekli, da države članice odločajo o mešan, energetski mešanici. Jaz pa eh, želim vedeti, kaj dela komisija, kaj delate vi, da se zaščitijo ščitite dve temeljni pravici, ki sta del um, listine o temeljnih pravicah in sicer um, varstvo zdravja in varstvo okolja. Eh, Hvala, sedaj pa dajem besedo komisiji, komisarju za prvi sklop odgovorov in prosim, da niste daljši od 6-7 minut, kajti imamo še dolg seznam vprašanj. Hvala, gospod predsedujoči. Najprej bi začel kar zadaj s gospodom Pečinjem, kajti so, trinjamo se z vašo zaskrbljenostjo. In področje, o katerem govorite, je zagotovo eno, kjer bomo morali biti bolj ambiciozni, kajti trenutno to sploh ni vključeno v predlog to je zakonodaja, ki se pripravlja in oziroma ki obstaja in zagotoviti moramo, da bodo države članice upoštevale to zakonodajo. Zahvaljujem se tudi gospodu Ajkodu za njegove komentarje in eh, spodbudo. Hvala lepa, Bas. Ampak, če ste nekateri zadovoljni z polovičnim krogom, jaz nisem. Če ste nekateri vesi zadovoljni, da se osredotočimo le na potrošno, potem jaz mislim, da tu ne moremo biti zadovoljni. In če nam je mar le zato, da smo ambiciozni pri zakonodaji moram reči, da moramo biti bolj ambiciozni tudi pri izvajanju. Naš uspeh se ne bo uh, meril po količini zakonodaje, temveč po rezultatih te zakonodaje. Kar se tiče gospe Kačečne iz Gueja, ki je omenila podporo, parlamenta se zahvaljujem in res računam na vašo podporo. Kar pa se tiče gospodarske rasti in okolja, ki gre sta z roko v roki, da, tudi to sem sam rekel in to, v to tudi verjamem. Če je potreben dokaz, da gre sta lahko razvoj in okolje z roko v roki, je dokaz ravno v krožnem gospodarstvu. Imamo eno rešitev, to je krožno gospodarstvo, ki se nanaša tako na gospodarsko vprašanje, kajti želimo zagotoviti večjo učinkovitost verov, želimo, da je naša industrija bolj konkurenčna, hkrati pa se nanaša tudi na okoljska vprašanja, na pomankanje verov. Torej da, verjamem, da okolje in varstvo in gospodarstvo lahko gresta z roko v roki kar se tiče gospoda Gerbrandija, ne bi rekel, da sem izgubil prvo bitko. Če se spomnite, sem prvo bitko o plastičnih vrečkah zmagal in mislim, da če lahko predložimo bolj ambiciozen, svežen za krožno gospodarstvo, kar tudi moramo, kjer se ne bomo zredotočili samo na odpadke, ampak tudi na proizvodnjo, potem bomo mi skupaj zmagali drugo bitko. Kar se tiče pogovorov z podpredsednikoma v zvezi z investicijskim načrtom, da o tem stalno razpravljamo in tudi pisno smo predstavili našo zaskrbljenost, da bo treba ta sredstva zliti v trajnostne projekte. In preverili bomo, če se bo to res zgodilo. In poskrbeli za to. Gospa Grling v zvezi z svežnjem za kakovosti zraka. Ne morem vam podati jasnega odgovora v tem trenutku ampak delamo na tem in to je ena od tem, na, eh, o kateri se bomo pogovarjali prihodnje, prihodnje leto. Omenili ste tudi okoljski program in rad bi potrdil, da je to še vedno naš vodilni cilj. Gospod Grote ni srečen zaradi umika. Eh, predloga v zvezi z odpadki. Torej, če govorimo samo o umiku, potem se strinjam z vami, če bi enostavno umaknili ta predlog in se na tej točki ustavili. Potem, če bi samo o tem govorili, bi bil jaz še bolj besen kot vi. Ampak ne govorimo o umiku, pika. Govorimo o umiku, zato da bomo se vrnili s še bolj ambicioznim predlogom. Tako, na strani odpadkov, kot tudi za novim predlogom na strani proizvodnje. Tu vas prosim, če govorimo o umiku, da ne gledate samo na besedico umik in se potem tam ustavite, umikamo, zato da bomo predložili nov predlog. Kar se tiče delovnih mest in izgube časa, se strinjam z vami. Kot sem rekel, tu je gospodarska konotacija zelo velika in zato želimo to še bolj uskladiti z prednostnimi nalogami komisije, rast delovna mesta in investicije. In strinjam se, ne smemo več zapravljati časa. In zato pravim, gledajmo naprej, osredotočimo se na novi predlog. Kajte, ko govorimo o izgubi časa, mislim, da smo že malce v zamudi. In tega sicer ne želim povedati, ampak včasih se mi zdi, da to, kar predstavimo, ni dovolj in ne prihaja v pravem času, pravočasno. Kaj ti razpravljamo nekaj, kjer se je razprava že v 60-ih začela o nekih osnutkih. In od poznih 60-ih let, zgodnih 70-ih let do danes smo potrebovali, da začnemo razpravljati o tem konceptu v Evropski uniji. In za me je to izguba časa, ne pa še teh nekaj mesecev, ki jih potrebujemo za to, da izboljšamo to, kar že imamo. Matijas je omenil tudi pomembno točko, s katero se popolnoma strinjam, ki se nanaša na več denarja in tako naprej. Tudi jaz razpravljam z kolegico Korino Kretu. Tako da, ko govorim o več ambicij v fazi izvajanja, ne mislim, da se moramo osredotočiti le na zakonodajo, naj bo zakonodaja bolj ambiciozna in se tam ostavimo. Ne. Želim biti bolj ambiciozen in komisija želi biti bolj ambiciozna tudi pri rezultatih na strani outputa. In s kolego Igico Korino Kretu se tudi pogovarjamo o tem, kako lahko več sredstev namenimo projektom, ki bi pomagali določenim državam članicam, da dosežejo te cilje. Zakaj bi financirali, ne vem, hotele s petimi zvezdicami in šestimi zvezdicami v državah članicah? če lahko ta denar namenimo bolj dragocenim projektom, ki bi lahko vodili do doseganja in izvajanja naše zakonodaje. Potem pa še gospod Belet, kar se tiče administracijskega bremena in tako naprej, da strinjam se z vami. In zato, pravim, da zmanjšajmo administrativno breme. Ne z zniževanjem standardov, ampak naj vam podam primer. Zakaj mora država članica vsak teden poročati in eh, predlagati na tone papirja in poročati, če lahko zmanjšamo administrativno breme poročanja in še vedno zagotovimo rezultate, lahko čas, ki se porabi za poročanje, boljše uporabi za izvajanje. Strinjam se z vami. Določene komentarje pa bom podal še malce kasneje. Hvala lepa. Vprašal sem vas dve zelo konkretni vprašanje, nisem pri odgovora. Če bomo izmenjavali mnenje na ta način, bo to zelo čudno. Imel sem preprosti vprašanje. Prvič, ali bodo cilji za recikliranje v zakonodajnih, zakonodajnih eh, predlogih, ali jih boste tam ohranili in drugič, ali boste predstavili zakonodajni predlog na strani proizvodnje. Ali več ambicij pomeni tudi zakonodajni predlog na proizvodni strani. Dve preprosti vprašanje, dve preprost, dva preprosta odgovora da glede prvega vprašanja, da cilje bomo ohranili, kar pa se tiče eh, proizvodne strani in zakonodaje v zvezi s tem in kako se bomo s tem lotili. Mislim, da moramo o tem razpravljati, kajti to je lahko mešanica zakonodaje, komunikacije in tako naprej. To je nekaj, o čemer se moramo še odločiti. Hvala lepa za vaše dodatne komentarje. Sedaj pa začnimo drugi krok. 27 prijav besedi imamo. Torej, vsak ima eno minuto. Gospod Petrle. Hvala. Veseli se bil vaših besed o inovaciji in strateškem pristopu in rad bi bil konkreten v zvezi s tem potrebujemo konceptualne inovacije in tovrsten pristop. Manjše proizvodne enote, ki jih je večina v Evropi, trpijo tudi zaradi uh, majhne produktivnosti in se predstavljajo veliko breme za kmete. In moramo spremeniti produktivnost kmetij, tako da zmanjšamo uh, stroške. Kmet bi lahko uh, si namestil solarni sistem, del energije bi uporabil sam, ostalo pa bi dal v pametno mrežo. Hkrati pa bi tudi ulagal v stroje. In spremembe za, bi morali tudi uh, predvideti pri subvencijah in bi na mesto na količino hektarjev se subvencije tudi predvidele glede na kilovate. Mislim, da potre, moramo kmetovanje, energijo in komunikacijo vključiti v enotno strategijo. Kako boste podprli takšen konkreten razvoj, ne le konceptualno. Uh, hvala. Držati se morate časa. Poznamo časovne omejitve. Torej vsak ima eno minuto. Gospod Puc, hvala. Upam, da mi bo to uspelo. E, gospod komisar, rekli ste, da moramo biti bolj ambiciozni pri izvajanju. <clears throat> In zato imam dve vprašanje, ki se nanašata na eh, eh, izvajanje in na biotsko raznolikost. Kako nadaljuje del, eh, delo komisija pri izvajanju, pri direktivi o habitatih živalskih vrst in tu so predvideni določeni roki in drugo vprašanje, eh, ali eh, bo direktiva o pticah veljala tudi na Malti in sicer za ptice selivke, tako da ne bo prišlo do eh, tradicionalnega pokola pravzaprav eh, ptic, ki so ogrožene na Malti. Hvala, gospa Visnjecka je na vrsti naslednja. Hvala, <clears throat> gospod predsednik, gospod komisar želim vas vprašati nekaj o direktivi v zvezi s srednje velikimi korilnimi napravami. In sicer eh, za korilne naprave na trdno gorivo. <clears throat> Predpisi so bili spremenjani za te naprave in to pomeni, da se bodo ljudje odpovedali daljinskemu ogrevanju in eh, bodo uporabili spet individualno ogrevanje in individualna korišča. In potem, torej na polskem je, um, je 1,5 milijona ljudi trpi zaradi energetske revščine, v Evropi pa naj bi 125 milijonov ljudi bili v tej situaciji, da nimajo dovolj denarja za uh, stroške energije. EU mora biti realistična in mora zagotoviti dostop do elektrike in do toplote za vse ljudi, tudi za revneže. In zato sprašujem, ali bi komisija spremenila prvotni osnutek in predvidela več fleksibilnosti za daljinsko ogrevanje na premog, tako da bomo lahko upoštevali vse morebitne scenarije in lahko izkoristili velik potencial delinskega ogrivanja. Hvala. Hvala. Gospa Berder, hvala. Lansko leto je parlament eh, podprl resolucijo, da naj bi um, komisija pred, pripravila predlog um, za boj proti kriminaliteti, proti. Um, v naravi živečim živalim, ampak niste pripravili ustreznega akcijskega načrta. Sicer imate eh, veliko načrtov, kar zadeva eh, spremembo direktive o pticah in tudi eh, kar zadeva izvajanje zakonodaje v zvezi z Natura 2000. Torej, rada bi slišala, gospod komisar, kakšen napredek imamo pri, um, na področju boja proti kriminaliteti um, na področju prosto živečih živali. In uh, ko gre za sedmi um, program, predvsem, kakšni so ukrepi proti deforestaciji in kaj bo komisija storila. Um, Eh, kaj bo storila v zvezi z tem, kar se očita Malti. Eh, Hvala. No, kot veste, je komisija poskrbela za to, da bi izključila francoska oddaljena ozemlja iz eh, direktive o habitatu, kajti to je nerazumljivo. Prav tam, v teh regijah imamo žarišča biotske raznovrstnosti, tam je zelo veliko endemičnih živalskih vrst. In prejel sem odgovor Evropske komisije. Komisija je rekla, da se ne predstavlja, da bi spremenila direktivo o habitatu, zato da bi vključili tudi habitate in vrste iz teh odaljenih območij. No, reči vam moram, da sem res razočaren in ne razumem, zakaj se je komisija odločila, da ne bo vključila teh regij v tako pomembno direktivo, ali boste to reševali pri revidiranju. Upam, da boste to upoštevali. Hvala. Hvala, gospod Šlik. Hvala. Me. Okay. <laughs> <laughs> Hvala, gospod eh, predsedujoči, gospod komisar. Danes smo slišali novo definicijo besed omik in ambiciozni cilji, malo čudna. Torej, veliko je treba storiti v krožnem gospodarstvu, da bi um, preprečili nastanek odpadkov in tudi ustrezno ravnali s tem, ampak jaz si pravzaprav ne pričakujem nič, nobene, eh, zakono, nobenega zakonodajnega akta na tem področju vend, vid, videli pa bomo um, spremenjen svežen o odpadkih, ki bo milejši od sedanjega. In uh, to bo um, vodilo predvsem do um, sežiganja odpadkov. In to je proti sedmemu okoljskemu um, načrtu, ki ne predvidiva samo um, konca sežiganja eh, odpadkov, ki jih je možno reciklirati, temveč gre predvsem tudi za preprečevanje nastankov tega. Jaz upam, da bo eh, del energetskega svežnja EU eh, e tudi kako pre tvoriti odpadke v energijo, tudi sežiganjem. Torej, potrebujemo predvsem tudi prepoved um, odlaganja odpadkov v odlagališčih. <clears throat> Kolegica Ebi. Sì, grazie Presidente, buongiorno Commissario. Bala, dober dan eh, Komisarju. Ravno kar sem končala pripravo mnenja o eh, zelenih ukrepih <clears throat> in sem se ukvarjala s poročilom komisije. Nova komisija eh, očitno ne sledi eh, načrtom, ki so bile. Prej, ki so bili prej predvideni za ustvarjanje zelenih delovnih mest. Naprimer, gre za umik um, direktive o odpadkih. E, to bo stalo 180 tisoč uh, zelenih delovnih mest. Nasplošno se mi zdi, da ta komisija ne sledi političnemu pristopu, ki je e, želela premagati ekonomsko krizo s tem, da stavi na zeleno ekonomijo. To se je nekako izpraznilo. <clears throat> Zato ne spoštujem. Sprašujem samo o e, svežnju o, podat, o odpadkih oziroma o zraku, temveč sprašujem, kakšne konkretne politike želi komisija izvesti za spodbujanje zelene ekonomije in delovnih mest. Komisija je v zadnjih letih vedno opozarjala na to in pravila, da je to potrebno. Sedaj pa kolega Balcon. Hvala gospod predsednik, gospod komisar, rekli ste, da živimo v letu naravnih virov. 2015 je leto naravnih virov. Gozdobi igrajo pomembno vlogo pri ohranjanju tega vira, vendar se gozdobi pogosto smatrajo samo kot vir in kot biomasa. Če se bo to zaznavanje nadaljevalo, bi to lahko ogrozilo obstoj gozdov in tudi njihovo primarno funkcijo. Zato zelo enostavno vprašanje. E, ponavljam to, kar je vprašal gospod Eichhout in želim si konkreten odgovor. Zakaj je svižen o odpadkih bil umaknjen? E, pravite, da si želite bolj ambiciozen e, predlog, da želite pripraviti bolj ambiciozen predlog. V čem je ta ambicija? Torej, želimo slišati bolj konkretno, zakaj gre in ne samo eh, o nekih vizijah. Sedaj pa gospod Gambus. Hvala, gospod predsednik, gospod eh, komisar. V zvezi z umikom svežnja o krožnem gospodarstvu želim povedati, da seveda radi gledamo v prihodnost in upamo, da bo novi predlog res ambiciozen in realističen. Želim postaviti nekaj konkretnih vprašanj. Prvič gre za Delto Ilbrus. 2012 je bilo rečeno, da boste pripravili revizijo, vendar je načrt bil potem spremenjen. Eh, ali lahko eh, najdemo odgovor na ta ekološki problem v problem v zvezi eh, s to kugo polžav. To se lahko razširi tudi na druge regije. Razen tega želim videti nekaj eh, v zvezi s sredozemljem. V skupni ribiški politiki eh, gre za um, predpise o velikosti rib in to lahko potem vodi tudi do okoljskih težav, kajti mnogo rib se zavrže živih, mnogo je takih živih završkov in to je problem tudi za ekosistem. Hvala, gospod Danc. Hvala, gospod eh, predsednik, kar zadeva. Uh, eh, Dožnost trajnostnega razvoja je to, pomembno in uh, varstvo okolja je pomemben del tega. Septembra bo EU eh, z drugimi partnerji um, se pogovarjala o ciljih trajnostnega razvoja in vrst varstvo okolja um, je eno od tistih področji, kjer potrebujemo tudi boljšo zakonodajo. In tu ne gre samo za umaknitev predlaganih ukrepov, temveč tudi že obstoječih. Eh, torej kako eh, želite prispevati v okviru Združenih narodov o zagotovitvi ciljev, okoljskih ciljev. Gre predvsem za to, da moramo prepričiti dvojne standarde v pogovorih s partnerji. Gospod Dankan je na vrsti naslednji. Hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratek eh, in sicer o direktivi o habitatih in pticih, pticah. Mnogo se je spremenilo odkar je ta direktiva bila obravnavana. V, e, na škotskem, na primer, e, ugotavljamo določene konflikte, naprimer med e, napravami na veter, torej veternicami in tudi habitati ptic. To je treba obravnavati. Naprimer, severno morje, tam se mnogo dogaja, česar prej ni bilo. E, torej, vedno več e, teh mlinov na veter, veternic, potem e, tudi drugih načinov izrabljanja obnovljivih virov energije. In vse to je treba ustrezno upravljati. Zato, gospod komisar, vas sprašujem, kako um, um, rešiti ta problem z načrtovanjem urejanja morskega okolja in ali je to možno tudi kratkoročno. Hvala. Sedaj pa gospod Olbeni. <clears throat> You, Hvala, gospod predsednik. Bom zelo kratek v maternem jeziku, bom govoril. Torej, Evropska komisija previrja um, izvedbo direktive Mining West in sicer gre za dokončno oblikovanje te direktive. Sprašujem, um, torej, um, ali ste videli kakšne težave na ravni držav članic pri pripravi te direktive? ali so države članice izrazile skrbi in ki vidite <clears throat> eh, potrebo po dodatnih korakih, predvsem konkretnih korakih. Eh, pričakujem si vaš odgovor. Rekli ste, da se želite osebno sestati s pristojnimi. Jaz sem poklical vašo pisarno prejšnji teden, da bi se eh, z njimi pogovarjal. Eh, pred 15 leti je ob Tisi prišlo do katastrofe in o tem sem se hotel pogovoriti. Ja, ein herzliches Dankeschön. Najlepša hvala nekaj vaših napovedi. Bomo spremljali zelo pozorno, kajti nekako uh, imamo občutek, da nas samo to lažite konkretno. Smo danes pogosto govorili o direktivi o flori in fauni in o direktivi o pticah, o habitatih ptic. Rekli ste, da so države članice v zamudi in malo se bojim, da zamudne države članice in tudi industrija v primeru morebitne garefita ne bi imele nič proti, če bi v prihodnosti s se e, izvajanje te direktive nadzorovalo na manj strok način in da bi prišlo do e, nadaljne razvodenitve tih e, predpisov, ali nam lahko zagotovite, da bo možno zmanjšanje upravnega bremena, ne da bi razvodenili predpise. Potem, kar zadeva National Capital Financing Facility, ste napovedali, da bodo eh, podprti tudi projekti za biotsko raznolikost velikost. Um, um, kako boste zagotovili, da bo del teh 100 do 125 milijonov evrov namenjen projektom za biotsko raznolikost? Ali imate uh, kakšno konkretno številko v uh, glavi, um, sedaj pa gospod Fajilja? Hvala, gospod predsednik. Imel bi veliko štebe, eh, vprašanj tu, tu sedim na tej strani. Torej, imel bi več vprašanj. Šestnajstega februarja ste se sestali s portugalskim ministrom za kmetijstvo, govorili smo o Azurih in o Madeiri, o različnih rib, ribjih vrstah, ki jih lovijo. Ribiške skupnosti so pri nas v velikih skrbih, tudi kar zadeva prilov. tih vrst. Torej, eh, komisiji smo 21. januarja posredovali pisno vprašanje, ali menite, gospod eh, komisar, da bo ta prilov, ki je samo minimalen delež ribištva, ki se nanaša na minimalen delež ribolova ribištva in kjer pač ni možno preprečiti, tudi če se zadrže te ribe, da niso že mrtve ali ne bi bilo bolje, če bi predvideli izjemo, če pride do tega prilova teh dragocenih vrst, tako da bi te ribe vse še lahko uporabili. Hvala. Hvala. Um, Hotel sem nekaj vprašati v zvezi z Naturo 2000 FFH e, in um, direktiva o pticah. Govorili ste o biotski raznovrstnosti in o uh, refitu. Uh, Eh, mogoče bi nam lahko kaj več povedali o časovnem načrtu in eh, tudi povedali, ali se vam zdi eh, potrebna reforma na evropski ravni ali pa ste bolj mnenja, da gre za problem pri izvajanju in za razlike pri izvajanju med državami članicami v moji državi. Eh, prihaja do eh, dodatnega kartiranja v okviru FFHH in ne vem, ali je to bil prvotni namen komisije, da se to zgodi. Hvala, gospod Lajnen. Gospod komisar, večkrat ste omenili eh, sedmi okoljski akcijski načrt, v katerem je več ambicioznih ciljev, ki jih želimo doseči 20, do 2020. Gre za um, politiko okoljskih proizvodov najprej. E, torej, kako želite izvajati to politiko? E, slišal sem podpredsednika Timmermansa, ki je rekel, e, ne potrebujemo za vsak problem zakona, vendar e, pri e, okoljskih izdelkih potrebujemo standarde na celotnem notranjem trgu. Ne verjamem, da nam bodo pomagali prostovoljni ukrepi, potrebujemo zakone z zavezujočimi standardi in cilji. In potem drugo vprašanje, dostop do eh, pravosodja, access to justice. Če bi imeli združenja eh, dostop do pravosodstva, bi to verjetno pomagalo. Točno 60 sekund sem govoril. Hvala, gospod Demesmeker. Hvala, gospod eh, predsednik, gospod komisar tymczasem poroczywalec w Sinci za IKR, e za krużno gospodarstwo. In za to sem si seveda tudi natančno ogledal delovni načrt in delovni program in tudi spremljam to razpravo. Torej, vi poskušate vse zelo lepo um, utemeljiti, vendar sem malo skeptičen. Zato vas sprašujem, kaj menite s prilagajanjem specifičnim okoliščinam v državah? To ste rekli in potem drugič. Želite, da bi veljali enaki, enaka pravila za vse. Po drugi strani pa želite bolj, biti bolj ambiciozni pri izvajanju. Se, to je pravzaprav protislavje obenem eh, želim dati tudi konstruktivn prispevek k tej razpravi. In pripravljamo poročilo na lastno pobudo. In tudi predstavniki Flandrije so, um, želijo k temu bistveno prispevati. In sicer bom organiziral seminar o kružnem gospodarstvu in upam, da se boste odeležili tega seminarja. Naslednji na vrsti gospod Ek. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar, hvala za predstavitev načrtov. Želim omeniti točko, ki je povezana z varstvom okolja, pa tudi z varnostjo živil. Več kot 3 milijonov infekcijskih bolezni je v Evropi zaradi klicev, ki so odporna na mikrobe, vendar je um, neuradna številka verjetno še veliko večja. Sedem milijonov antibiotikov, ton antibiotikov um, na leto uporabijo v Nemčiji, v kmetijstvu, več kot v humani medicini. medicini 80 odstotkov eh, poranovega mesa je že um, okuženih s takimi uh, mikrobi in zato želim vprašati, kaj želi storiti komisija proti temu zelo nevarnemu razvoju. Prvič, ali so predvideni ukrepi, dass äh, bolj zmanjša uporaba antibiotikov v kmetijstvu in drugič, ali so predvideni ukrepi, da ne bi eh, prišli na trg mesni izdelki, ki so um, onesnaženi z multiresistentnimi klicami. Hvala, gospodi Basi. Eh, Hvala, dve vprašanje imam in uporabila bom vaši dve čeladi. Najprej bi uporabila vaše prvo področje. Vemo, da je veliko plovil, ki bodo v nekaterih azijskih državah eh, razkrojena, ampak v slabih okoljih za ljudi in okolje. Leta 2014 smo sprejeli direktivo in izvajanje zakonodaje bi lahko pospešili s tem, da bi komisija objavila seznam obrate v državah, kjer bi lahko reciklirali ta plovila, ampak seveda s poštovanjem strogih okoljskih standardov. Torej sprašujem vas, ali lahko objavite evropski seznam in ali je to vključeno v delovne črt komisije. Potem pa druga dimenzija. Glede živega srebra, zanima me, kje smo glede rokov, konvencije, ki se nanaša na to, da bi preprečili rudnike in zato, da bi tudi vplivali na rabo teh amalgamov. Upam, da boste odgovorili na ta vprašanja zelo natančno na obeh področjih. Hvala, sedaj pa gospod Afronte. <clears throat> Hvala, gospod predsednik. Govorim o zaščitenih pomorskih območjih. Um, um, um, komisija želi vzpostaviti omrežje teh eh, pomorskih zavarovanih območij do leta 2020 v okviru Natura 2000. In sicer za Jadran in za Jonsko morje naj bi do 2020 dosegli 10 odstotkov takih zavarovanih območij. Trenutno je takih območij 0,4 odstotka in samo pet let je še do poteka tega roka. In zato sprašujem, kaj, kako želite okrepati za dosego tega cilja in ali obstaja kak časovni načrt za dosego tega. Hvala. Sedaj pa gospod, gospa Petir. Hvala, gospod predsednik. Želim to. Tu eh, omeniti vprašanje majhnega ribolova, ki predstavlja stoletno tradicijo in od tega ribolova živijo predvsem tudi na otokih v Jadranu. Pri, v Hrba, na Hrvaškem tudi uporabljajo posebno opremo, ki se razlikuje od te, ki je predvidena v Evropski uniji in to vodi do ukinitve, eh, ribolo, ukinitve malega ribolova nekaj je eh, narobe s tolmačenjem. Ali naj ponovno začnem? Ja, še enkrat boste morali začeti. Torej, sistem malega ribolova je temeljni vir življenja in predstavlja stoletno tradicijo in to Eh, predvsem na otokih v Jadranu. Hrvaški eh, ribiči zaradi posebnosti uporabljajo tudi opremo, ki se razlikuje od tiste, ki je predpisana v Evropski uniji in to je vodilo do ukinitve malega ribolova. Um, in če ehm, pre, ehm, pre, prepoveste uporabo mrež v Jadranu, je isto kot če bi eh, prepovedali uporabo uh, bumeranga v Teksasu. In um, niso povsod enaki pogoji. Uh, treba uh, Potrebujemo prilagojeno zakonodajo za Jadran in mali ribolov je treba zaščititi kot tradicionalno kulturno dobrino. Dovolite, gospod predsednik, želim se odzvati na izjave kolege, kolega Padičinja, ki je tu zahteval od komisarja Bele, da Hrvaško opozori na potencijalno eksploatacijo nafte v Jadranu in na probleme, do katerih eh, lahko pride. Moram reči, da sem proti eksploataciji nafte v Jadranu no osebno, vendar Hrvaška je trenutno v fazi preiskovanja možnosti za razliko od Italije, ki ima že devet platform v Jadranu in jih načrtuje še devetnajst. In zato sprašujem, ali želi komisar uh, eh, Bila um, um, se posvetiti predvsem že obstoječim plat, uh, platformam v Jadranu in nevarnosti, ki iz tega izhajajo. Hvala vsem kolegicam in kolegom, ki so postavili vprašanja. Sedaj spet dajem besedo komisarju, ki bo moral odgovoriti na dolg seznam vprašanj. Sedem, osem ali kvečemo deset minut imate na razpolago. Hvala, gospod predsednik, gospe in gospodje, hvala za vse pripombe in za vsa vprašanja, ki se nanašajo na celo vrsto okoljskih politik. Eh, in za mene je to bila zelo koristna izmenjava mnen, kajti tako sem eh, tudi videl, ki so vaše politične prioritete v tem kratkem času, ki je na voljo, ne morem odgovoriti na vsa vprašanja, vendar vam zagotavljam, da smo si zapisali vse skrbi, tudi moj kolega, poskusil bom odgovoriti na nekatera vprašanja. Mnogi so, Eh, govorili o kružnem gospodarstvu. Mislim, da sem jasno nakazal smer, v katero dela komisija in sicer eh, in tu želimo tudi vaše nadaljne prispevke. Eh, nočemo špekulirati o natančni vsebini prihodne pobude, že sedaj, torej v naslednjih mesecih, bom seveda na razpolago za vas, tako da bomo skupaj razpravljali o tem, da se zagotovi, da bo nov predlog eh, v skladu z ambicijami, ki si jih želite. S Strinjamo se, da je treba večjo pozornost v revidiranem svežnju nameniti preprečevanju nastanka odpadkov in zato tudi revidiramo um, obstoječi svežen. Um, torej, želimo si vaše prispevke in če bi poročilo na lasno pobudo bilo sprejeto eh, pravočasno, bi eh, iz tega lahko povzeli tudi vsebine za naš predlog. Veliko vprašanj je bilo postavljenih v zvezi z naravo, s pticami, habitat Natura 2000, eh, zavarovana morska območja. In zabeležil sem se tudi vaša vprašanja v zvezi s postopkom refita, Eh, torej, seveda vam, vas bom tudi v prihodnosti obveščal o eh, nadaljem delovanju. Eh, torej, gre predvsem za izboljšanje izvajanja in tudi za zmanjševanje upravnih bremen, vendar brez ne da bi tem škodili eh, celovitim ciljem. Eh, torej, komisija bo izvedla eh, to oceno na transparenten način v posvetovanju s ključnimi skupinami deležnikov in pomembno bo, da dobimo čim več inputa tudi strani Evropskega parlamenta, tako da bomo zagotovili uspešen rezultat rezultate fitness checka in javnega posvetovanja bomo predstavili na začetku naslednjega leta. Kar zadeva ptice in ptice na Malti, lahko ponovim samo to, kar sem povedal v zaslišanju. Vse bom storil, da se bo uporabljalo pravo EU in uporabili bomo vse razpoložljive instrumente za zagotovitev izvajanja. Postopek eh, poteka. v okviru direktive o pticah. Pod tem, kar zadeva um, izvajanje ciljev trajnostnega razvoja, strinjam se z vami, da je e, pomembno, da smo uspešni tudi na tem področju. Naše sporočilo bo vsebovalo ukrepe. E, potem izvajanje sedmega okoljskega programa bo prav tako bistvenega pomena, kar zadeva. Eh, odpadkę eh, i z eh, rudariem, ja? Gospod Holbin je opozoril na to, rad bi se z njim sestal in se pogovoril o podrobnostih. Tudi z drugimi deležniki sem se že sestal, kar, kar zadeva večja pojasnila zato, da bomo ravnali bolj tudi v skladu s specifičnostimi posameznih držav, moram reči, da moramo biti bolj uspešni pri izvajanju. Države dosegajo različne rezultate in zato je treba ugotoviti, kje so najšipkejše točke, kje so oska grla in moramo pripraviti rešitve in pomagati državam, da bodo dosegli cilje. Eh, tako da ne želimo znižati teh ciljev, temveč podpreti države članice pri doseganju ciljev. Na ta način bo komisija bolj proaktivna. Ne bo delovala samo kot regulator, temveč želimo delovati tudi kot facilitator, kot nekdo, ki omogoča izvajanje, kar zadeva pravosodje in dostop do pravosodja, moram reči, da delo v tej smeri že poteka. Želim, da bi naši ukrepi bili skladni s političnimi prioritetami eh, komisije in tudi z našimi cilji na področju boljše zakonodaje. Imel sem že sestanke z eh, deležniki in strokovnjaki. Ampak razprave o tem še potekajo in ne morem vam povedati več sem vendar vas bom rad o tem obvesti v um, poznaje, torej recikliranje <clears throat> ladi. Um, tu bomo seveda storili našo nalogo. Um, pri tem eh, bomo seveda upoštevali okoljske zahteve. Moramo pa si seveda ogledati tudi standarde eh, varstva eh, zaposlenih delavcev, kajti ta praksa, da se ladje razgrajujejo v Aziji, se mi zdi sramotna in eh, pri drugih vprašanjih pa eh, vam bomo poslali pisni odgovor ali pa eh, tudi se o tem pogovorili še kdaj poznaje. Opravičujem se, če nisem odgovoril na vsa vprašanja. Želim s tem tudi končati in želim se vam ob koncu zahvaliti za priložnost, da sem z vami. <clears throat> Nismo govorili danes o ideji upravljanja oceanov. To je ena od naših velikih prednostnih nalog in upam, da bomo o tej točki eh, poglobljeno razpravljali tudi še v prihodnje. Um, veselim se dialoga v naslednjih mesecih in veselim se že naslednje priložnosti za obisk v tem odboru. Hvala, gospod predsednik, in hvala vam vsem. Mr. Faria, vodi izbor. Thank you, Chairman. Potrija, hvala. Gospod komisar, to je drugič, ko sem postavil vprašanje o ulovu ribe Gupršak. In spet eh, komisija ni odgovorila. Najprej na pisni, od, pisno vprašanje ni odgovorila, na ustno tudi ne. In sicer gre za brunastega morskega psa. In sedaj bi si res želel konkreten odgovor. Tudi kratek odgovor mi zadostuje. Torej, eh, Mislim, da smo mi dobili zelo veliko pisnih vprašanj, več jih je dobila samo Mogarinjeva in se opravičujem, če nismo odgovorili na vsa vprašanja. Bomo pa čim prej. Tudi na vaše vprašanje. Hvala. Komisar. Hvala. Tudi jaz pričakujem pisni odgovor na vprašanje, ki sem ga postavila. Hvala. Yes, we, we and... No, to bomo poskusili. E, poskusili bomo pisno odgovoriti. Seveda, ko komisar prejme veliko vprašanj, ni možno v kratkem času odgovoriti na vsa. Vendar prosimo komisarja, da odgovori pisno. S tem e, zaključujemo ta del sestanka seje, nadaljujemo pa ob trih z glasovanjem.